ali zelo visoko kakovostno varnostno filozofijo v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod komisar. Dobili smo resolucijo iz odbora ITRE, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo jutri ob 12. Sedaj imamo razpravo o emisijah toplogrednih plinov. Prvo je poročilo gospodar Senisa gre za pravila za vrčevanje emisij in odzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih povezanih z rabo zemlišč in poročilo gospe Eckhout, ki gre za mehanizem spremne emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami. Najprej imata besedo oba poročevalca. Kot prvi gospodar Senis, štiri minute imate na voljo. Hvala lepa. Gospod predsedujoči kolegice in kolegi, komisarka. Govorimo o dveh poročilih, ampak gre za podnebne spremembe. To je tema teh dveh poročil. Vsako leto se pogajamo in vsako leto naredimo korak naprej. Vendar pa vsako leto in leta tečejo, nismo zadovoljni s tem napredkom, To ni dovolj za to, da bi lahko imeli resne možnosti, da bi dosegli globalni dogovor do leta 2015. Kaj delamo na robe? Kaj se mora spremeniti? S tema dvema poročiloma podajamo jasno stališče parlamenta. Kažemo, da moramo biti bolj resni, bolj odločni In to velja tudi za našo zakonodajo v Evropski uniji. Ko se vrnemo z mednarodnih pogajanj, ne smemo biti zadovoljni z doseženim in s tem, da vse to damo v zakonodajo Evropske unije, ampak moramo iti korak dlje. V naši zakonodaji moramo iti še dlje, zato da dopolnimo tisto, kar je bilo že dogovorjeno. In to velja tudi za konvencijo o podnebnih spremembah. Po Durbanu smo se odločili, da bomo vključili odločitve iz Durbana oziroma sklepe iz Durbana, vključno s pravili za obračunavanje za LU, LUCF, za rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvo. Ampak namesto, da bi zajeli tista minimalna pravila iz sklepov, iz Durbana, ko gre za gozdarstvo, za ponovno pogozdovanje, za pogozdovanje, za krčenje gozdov. Mi smo se odločili, da gremo dlje, da bomo imeli tudi pravila za aktivnosti, ki se izvajajo na kmetijskih zemliščih. Zdaj naša zakonodaja zajema obveznosti da smo v spredju, da smo pioniri na mednarodni ravni, da se zagotovi, da bo obračunavanje emisij iz mokrišč prav tako veljalo na mednarodni ravni. Če bomo nadaljevali v tej smeri in če bomo to vprašanje vzeli resno, lahko pokažemo, da smo bolj odgovorni pri naši okoljski politiki in tako bomo lahko dosegli tudi mednarodne dogovore o podnebnih spremembah do leta 2015. Vendar pa je za to potrebnega še veliko dela. Poleg vseh kolegov in kolegic, poročevalcev senci, ki so podprli to zamisel, obveznega obračunavanja vsako leto za to rabo zemlišč in tukaj bi se želel zahvaliti Ilija Previzi, Ili Gizon, sekretarjata, skupina socialistov, Izabel Finli, sekretarjata eh, za okoljski odbor. Cipru in Evropski komisiji. Vsi so trdo delali pri pripravi tega poročila, zato da se zagotovi, da se doseže dogovor v prvem branju in da do 2015 države članice upoštevajo ta pravila za obračunavanja. Doseči moramo svetovni globalni dogovor do 2015 in pripričan sem, da ga bomo tudi imeli. Najlepša hvala, gospod Arsenis. Sedaj ima besedo gospod Eichhold. Gospod Eichhold za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite, da začnem s tem, da se zahvalim drugim poročevalcem v senci, komisiji in tudi ciprskemu predsedstvu Sveta Evropske unije za to, da smo se lotili tega vprašanja. V prvem branju tega ne bi mogli doseči, če ne bi si vsi prizadevali po najboljših močeh. Moje poročilo je zelo pomembno se govori o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v vseh državah, kjer do emisij prihaja, zato da bodo vse države sledile transparentnim pravilom, zato da bomo ugotovili, koliko je teh emisij. Druga pomembna točka je, da je to pomembno zlasti na dolgi rok. Države članice morajo pripraviti načrte za dolgoročni prehod za gospodarstvo, ki bo temeljilo na 80 odstotkih znižanja emisij toplogrednih plinov. 2015 je končni datum, je rok, vendar pa do sprememb ne bo prišlo kar takoj. Države članice morajo zdaj ugotoviti, kako priti do teh ciljev, kako doseči te cilje. Druga stvar je pomorski promet. Zaenkrat se za nekatere države članice zdi nespremljivo, da bi pomorski promet vključili v te predloge in upamo, da bo komisija kmalo vključila oziroma kmalo pripravila predlog, kako vključiti mednarodni pomorski promet. Največ pozornosti med pogajanji pa je bilo deležno poročanje o financiranju. In tukaj naj opozorim na dve države članici, ki sta bili zelo težavni v teh pogajanjih. Čeprav rade povedo preostalemu svetu, kako zeleni sta in sicer sta to Združeno kraljestvo in Nemčija. Ko gre za zahteve po poročanju in koliko denarja porabite za pomoč in podporo podnebnim ukrepom, je prišlo do tega, da so bile te zahteve zelo velike za ti dve državi, celo prevelike. Po eni strani se zauzemajo za zeleno gospodarstvo, ampak ko pridemo do praktične ravni, gre za enako stvar kot pri podpori državam v razvoju. Združeno kraljestvo in Nemčija preprosto ne spremeta tega, da bi karkoli morali narediti v zvezi s financiranjem. Pri tem poročilu ne gre za pooblastila držav članic, ampak gre za poročanje o tem, koliko denarja vsako leto porabijo za države v razvoju. Vsi, ki se udeležujejo mednarodnih pogajanj o podnebnih spremembah, vedo, kaj Evropska unija naredi v ta namen. Vsako leto borimo veliko bitko in vsako leto Evropska unija ne more povedati, koliko porabimo v ta namen. Vsaka država članica bi morala poročati o tem. Enako se je zgodilo tudi na zadnje v Dohi. Vsak, vsaka država da nekaj, ampak vseeno nismo mogli tega sešteti koliko vsi porabimo, ker uporabljamo različna pravila in različne metode za izračunavanje. Vsako leto v mednarodnih pogajanjih to predstavlja velik problem. Žal bo to poročilo predstavljalo konec tega, ampak res je bilo težko spraviti eh, Združeno kraljestvo in Nemčijo k temu, da bi to počeli. Treba je zagotoviti, da bo Evropska unija naredila velike korake naprej na mednarodnem nivoju. Ne gre samo za poročanje. Če je že poročanje težko, potem nas čaka še veliko težkega in trdega dela. Zdaj smo naredili korak naprej, dosegli smo napredek, vendar je še veliko treba narediti, da pridemo do zelenega gospodarstva. Hvala lepa. Najkot, sedaj pa gospa komisarka Hedegard. Dovolite, da najprej izrazim to, da cenim delo obeh eh, poročevalcev, gospodar Senisa in Eichhauta. In zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci za trdo delo pri teh zakonodajnih predlogih. Zahvaljujoč vam je prišlo do učinkovitega sodelovanja med tremi institucijami, ključno s delom ciprskega predsedstva. Skupaj smo lahko zaključili zakonodajni postopek z dogovorom v prvem branju. Vse si z LU, LUCF smo lahko dosegli rezultat, ki je pomemben korak naprej pri izpolnjevanju naših mednarodnih zavez in pri razvoju naše podnebne politike. Ta kompromis predstavlja oziroma izpolnjuje dva glavna cilja predlogov komisije. Gre za pogovore v Durbanu in izpolnjevanje sklepov iz eh, Durbana. In zdaj bomo pripeljali UNFCCC in kjotski protokol do uspešnega konca. Ko gre za emisije za toplogrednih plinov, je treba upoštevati tudi stališča držav članic. S tem dogovorom smo zaprli pomembno vrzel in vsi sektori bodo zdaj lahko prispevali k eh, izboljšanju Eh, razmer na področju podnebnih sprememb. Obenem to vpliva tudi na lastnike zemljišč in tudi na vse zainteresirane strani. Dva najpomembnejša politična vedika predloga komisije, to je kompromis, ki zagotavlja obvezno obračunavanje za kmetijske dejavnosti začetkom 2020 eh, in naprej Zdaj pa vzpostavlja že bolj postopni pristop za obračunavanje emisij tudi do leta 2020. Na to moramo gledati kot na prvi korak in na del prizadevan za zbiranje podatkov o kmetijskih zemljiščih. Kot drugo pa to zagotavlja tudi to, da bomo videli, kakšni so ukrepe držav članic na področju LU, LUCF. Zbrali bomo informacije in zbrali tudi najboljše prakse, zato da bomo uredili to področje v prihodnosti. To je tudi osrednji zakonodajni akt za trajnostno biogospodarstvo. S tem, da vključujemo tudi pravila za obračunavanje na področju LULCF in da postavljamo načrt za metodologije in za sledenje toplogrednih plinov, ko gre za kmetijske prsti oziroma zemljo, vplivamo tudi na emisije in na odovzeme. To je zdaj v celoti odraženo tudi v našem, naših izkazih. To je pomembno tudi zato, da izboljšamo naše poznavanje tega sektorja. Naše službe bodo v tesnem stiku s državami članicami in govorile o tem, kaj je treba narediti in kdaj. Poleg tega naj izpostavim še to, da prvi člen sklepa o LU, LUCF pravi, da je to šele prvi korak. Naslednji korak je povezan s vprašanjem, kako in kdaj bodo emisije in odovzemi vključeni v zaveze za znižanje emisij na ravni Evropske unije. Ta odločitev, ta sklep je zelo pomemben korak naprej in zapolnjuje vrzel, ki je bila uveljavi zdaj. Kaže tudi na to, kakšno vlogo bo imel kmetijski sektor v prihodni politiki boja proti podnebnim spremembam. Predlog komisije je najprej želel izboljšati spremljanje in mehanizme za poročanje in kot drugo tudi zahteve za spremljanje in poročanje v svežnju za podnebne spremembe in kot tretje tudi izpolniti vse zaveze Evropske unije, ki smo jih sprejeli na mednarodni ravni in ne nazadnje tudi izboljšati poročanje o emisijah toplogrenih plinih in nadaljne izboljšanje politike Evropske unije na področju boja proti podnebnim spremembam. Komisija zdaj izpolnjuje te cilje. Priznavamo pa, da nismo obravnavali vseh vprašanj na ravni ambicij, kot smo si jo želeli. To zlasti velja za vprašanje, ki so povezane s poročevanjem o nizkooglični razvojnih strategijah, o financiranju podnebnih sprememb in o širšem mandatu za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov. Kot del sporozuma je komisija sprejela dve izjavi in te vam bomo posredovali, zato da jih boste lahko vključili v zapisnik. Komisija pa vseeno pozdravlja ta kompromisni tekst, saj zagotavlja orodje ki ga potrebuje Unija in države članice, zato da bomo igrali vodilno vlogo v mednarodnih prizadevanjih, zato da ohranimo temperaturo oziroma dvig temperature pod dvema odstopkoma in da izpolnimo svoje mednarodne zaveze. V naslednjih letih bo komisija v sodelovanju z državami članicami in ob ohranjanju oziroma ob nenehnem obveščanju Evropskega parlamenta nenehno spremljala uporabo mednarodnih dogovorov in upoštevali bomo tudi različne opcije, kako obravnavati različna vprašanja za to, da bi izvedli različne sporazume in da bi prišlo do soodločanja. Menim, da boste ti dve poročili deležni velike podpore in menim, da delamo velik napredek. Hvala. Hvala lepa komisarki Hedegard. Res smo zelo pozni danes večer, tako da vas res pozivam, da se držite časa, ki, je, ki vam je odrejen za govor. Gospa Vestlund, izvolite eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da potrebujemo ta poročila, potrebujemo tudi statistične podatke, sicer ne bomo zmogli sprejemati ustreznih političnih odločitev. Kot poročevalka iz odbora za razvoj se mi zdi, da je prav, da oblikujemo novo zakonodajo, ki bo tudi pokazala, kakšne so razlike med državami članicami na tem področju. Mislim, da bi morali storiti več tudi pri nas, ne samo v državah v razvoju. Vedno sem trdila, da potrebujemo večjo preglednost, da potrebujemo več podatkov, o katerih bi potem lahko tudi razmišljali. Žal mi je, da še vedno nismo uspeli odgovoriti na določene kritične pripombe, ki so letele na industrijske države. Mi seveda uporabljamo sredstva tudi v državah v razvoju, je pa res, da v teh državah v razvoju včasih ne spoštujejo podnebnih standardov. Mislim, da bo treba v prihodnosti spremeniti pristop, predvsem potrebo vključiti podnebne spremembe. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Hadži Gergiju, ampak kot kaže ga ni tukaj. Zdaj pa v imenu političnih skupin za LS. Gospa Morko najte, Mikulenje. Dve minute imate na voljo. Thank you. Ačiū pirmininkė. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Brez dvoma je Evropska unija vodilna v globalnem boju proti podnebnim spremembam. Ampak tukaj se postavlja vprašanje, ali smo dovolj ambiciozni in ali smo sami Konvencija o podnebnih spremembah in kjotski protokol nam omogočata sprejeti kar nekaj sklepov, zlasti v sektorju LULCF prvenstveno. Evropska komisija je predlagala ambiciozen projekt za to, da se vključi različna pravila v pravila za obračunavanje emisij in odzemom. In ukrepi bodo potrebni na tem področju slejko prej. Obenem pa naj spomnim na eno od glavnih načel Evropske unije, na sorazmernost. Med pogajanji, med pogovori z različnimi državami članicami sem povdarjala, da dokument eh, LULCF ne bi smel predstavljati dodatnega upravnega bremena na države članice ali na kmete. Ta dokument prav tako ne bi smel postavljati dodatnih zahtev, ki bi bile povezane s podnebnimi spremembami in eh, ne s obračunavanjem. Zadovoljna sem, da je zadnja različica tega dokumenta upoštevala naše pomisleke izpostavljene v trialogu. Na tej stopni države članice ne bodo morale zagotavljati podatkov, ki so obvezni v okviru konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah. To velja za definicijo za opredelitev kmetijskih zemljišč oziroma gozdarstva. Menim, da je to dobro. Menim, da je to treba sprejeti, da ne ostanemo na pol poti. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine socialistov in demokratov. Gospa Ulfskog. Gospod predsedujoči, mislim, da bi se morali na področju podnebne politike dogovoriti tako znotraj Evropske unije, kot tudi izven Evropske unije, kaj naj storimo. Preveč razlik obstaja med posameznimi državami članicami. Mislim, da bi se morali bolj zauzeti za to, da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. Če želimo to doseči, pa potrebujemo seveda korektne podatke, da bomo vedeli, kaj na tanko se dogaja, kaj se dogaja z ukrepi, ki jih sprejemamo in do kakšnih rezultatov leti privedejo. Brez ustreznih podatkov bomo težko primerjali stvari, težko bomo preverjali rezultate. Do sedaj, nažalost, nismo imeli na voljo tovrstnih podatkov, s tem predlogom, ki ga podajamo, pa odpiramo prav pot k večjemu nadzoru nad tovrstnimi podatki, ki se nanašajo na podnebne spremembe. Če bomo imeli na voljo takšne podatke, bomo tudi lažje sprejemali, kakšno politiko, kakšne ukrepe vodijo države članice na tem področju. Na tak način bomo tudi izboljšali nadzor, istočasno bomo vedeli tudi, kolikšno vlogo igrajo obnovljivi viri energije. Morda je to res nekoliko preveč poenostavljen pristop, ampak če želimo, da podnebna politika zaživi, potem moramo storiti več. Ukrepati je treba. Hvala lepa. Zdaj pa modri karton, gospod Ziobro, sprejmete. Sobi zadať koležance pitanje. Ja, imam vprašanje, hvala lepa za besedo. Sem dolžnim spoštovanjem, kar zadeva podnebne spremembe. Vas kot, predstavnik, kot predstavnika socialistov demokratov sprašujem, ali vidite kakšno povezavo med vzroki in posledicami med zaradi vključevanja Evropske unije v nizkooglično gospodarstvo in povečevanjem brezposobnosti. Ali vidite povezavo? Velika podjetja premikajo svoje proizvodne zmogljivosti izven Evropske unije, kjer države, kamor države, še niso omejile emisij CO2. Vi ste socialist, tako da vas sprašujem, ali se vam zdi ta povezava pomembna. Hvala. Škok. Gospod Olskog. Det här är ju en del av eh, klimatdiskussionen. Mislim, da to sodi v razpravo o podnebnih spremembah, da to, kar omenjate, igra tudi pomembno vlogo. Predvsem bi morali poskrbeti za to, kot rečeno, da imamo na svetovni ravni zagotovljen mednarodni dogovor, v okviru katerega bo prepovedano seliti proizvodnjo v druge države, kjer so delovni pogoji manj strogi in kjer je dopustno izpuščanje večjih količin CO2. Ja, mislim, da smo se tudi v odboru ITRE o tem pogovarjali. Podnebje je seveda pomembno vprašanje, ki je povezano tudi s konkurenco. Zato je treba storiti vse za to, da bo Evropa bolj privlačna z konkurenčnega vidika. Yes, Hvala lepa, gospod Ulskog. Zdaj pa v imenu Alde. Gospod Skilakakis, dve minuti. Kirje proedre, kirje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, to sta strokovni, tehnični poročili. Menim, da smo dosegli kar dober kompromis pri teh vidikih in vprašanjih. Obenem pa izpostavljata tudi pomembna politična vprašanja. Zlasti, kar zadeva večjo učinkovitost in transparentnost naših politik za boj proti podnebnim spremembam. Potrebujemo več transparentnosti in učinkovitosti in v okviru ETS, scheme za trgovanje z emisijami, je bilo žal veliko groznih škandalov, naprimer CDM. Vi ste se kot komisarka močno borili proti temu In tudi tukaj v parlamentu, pa meni, menim, da sem tudi sam pripomogel k temu. Upam, da smo skupaj uspeli prihraniti na milijarde enot električne energije za naše državljane. Veliko je bilo špekulacij tudi zunaj Evropske unije. Nekateri so prodajali pravice za 200 krat več kot za znesek, ki so ga kupili. Potrebujemo večjo učinkovitost za to, da se ne ponovi zgodba s fotovoltaičnimi paneli, za katere smo plačali veliko preveč in da lahko konkuriramo kitajski. Mi smo zagotavljali subvencije dolga leta, vendar zdaj se to obrača proti nam. Kaj zadeva akcijski načrt za LULCF? LU, moramo počakati na praktično izvajanje. Pozorni moramo biti, spremljati dogajanje, zato da se bo videlo, ali je zagotovljena transparentnost in učinkovitost v tem sektorju. Ključnega pomena je to področje in ne moramo dopustiti, da to ostane samo na dobrih željah. Hvala lepa, zdaj pa v imenu zelenih, gospa Hasi. Hvala, kolegat. Kolegice in kolegi, hvala poročevalcema za odlično upravljeno delo in pripravljeni poročili. Po vsem svetu so spremembe v kmetijstvu po ocenah odgovorne za kakšnih 20 odstotkov vseh emisij. Vpliv na podnebne spremembe s kmetijstva je velik in zato potrebujemo ukrepe za oblažitev teh posledic in teh vplivov. Kmetje uporabljajo še vedno tradicionalne prakse in te so včasih sporne, so tako je v naši državi. Če ne bomo spremenili teh praks in znižali emisij, bo to slabo, vendar pa bodo nove prakse verjetno predstavljale večji strošek. Na finskem imamo veliko gozdov, ki so bili posajeni in pogozdeni na mokriščih, zdaj pa ne moremo, ne smemo krčiti gozdov. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Mastalka, eno minuto. Kolegove, najprve bih htjel poděkovat spravodaji za odvedenou práci. Kolegice in kolegi, Hvala poročevalcema za odlično upravljeno delo in zadovoljstvo mi je bilo sodelovati s poročevalcema in sem, ki so si prizadevali za dosego kompromisa v tem poročilu. To ne gre samo za okoljske, ampak tudi za socialne vplive. Obračunavanje eh, oziroma pravila za obračunavanje emisij, ko gre za biomaso, so bila prej zanemarjena. Zdaj moramo upoštevati tudi večjo rabo lesa. Če bomo imeli povečanje industrije, bomo s tem ustvarjali tudi nova delovna mesta. K količino, količino oglika, ki bi jo zdaj shranjevali v gozdovih, bi bila lahko tudi škodljiva. Paziti pa moramo tudi, da ne oviramo prehoda iz samo ene kulture na več kultur tudi v gotovih. Kompromis kot celota pa se mi zdi dober. Hvala. Nun, Sedaj ima besedo gospod Richard Zeber iz Avstrije. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čestitam vam za odlično nemščino. Lahko bi bili Avstrijec. Zelo sem zadovoljen zaradi tega dogovora, o katerem bomo glasovali jutri. Zelo pomembno je pri podnebni politiki, da smo dejavni na vseh sektorjih in zato je nujno potrebno, da vključimo tudi sektor LULCF in da se tudi v tem sektorju držimo vseh standardih, ki smo jih sprejeli v okviru protokola iz Kyoto treba je, da se zavedamo, da smo še na začetku podnebne politike in zato je nujno potrebno, da tudi izvajamo vse naše odločitve in da spremljamo vse posledice naših odločitev. Podatkov še nimamo dovolj, pomembno je, da vzberemo vse podatke, da se pogledamo, kaj imamo in potem iz tega potegnemo potrebne zaključke in sprejmemo pravilne ukrepe. Dejstvo je, da je Evropska Evro unija vodilna pri tem. Dejstvo je tudi, da druge države izpuščajo več emisij, vendar pa se tudi trudijo za zmanjšanje emisij. Treba je, da si pogledamo, kakšne cilje želimo doseči do leta 2050 in eh, kakšen je eh, glede emisij in kakšen je cilj tudi glede omejevanja segrevanja. Ni prav, da skačemo iz enega področja do drugega, ampak se moramo sredotočiti na eno področje in tam spremati odločitve in okrepe. Odločitve so pravine, pa tako ročno gledano. Mislim, da ni prav, da se odločamo med enim in drugim področjem, ampak da spremljamo ukrepe na vseh področjih. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospa Krista Klas. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Lahko mm, do še dolgo in široko razpravljamo o pravi poti glede podnebne politike in to tudi počnemo. Treba pa je govoriti o hitrosti. In uh, sušenje mokrišč in pašnikov ne spada pod LULUCF. Sedaj pa je komisija predlagala ta predlog. Do leta 2017 bomo dobili nov globalni podnebni sporazum in sedaj bi uh, bilo napak, če bi podali to sporočilo, da nimamo nobenih realističev in ravnovešenih predlogov na tem področju. Sedaj moramo sprejeti objektivna pravila glede obračunavanja in eh, treba se je potruditi, da ne bomo povzročali preveč birokracije s tem, da vedno znova vzpostavljamo nove standarde, ki se jih ne bi mogli držati. Imamo zelo kompliciran sistem za obravčnavanje izmenjave oglika med zemljo in zrakom. Kmetijstvo mora izpolnjevati veliko različnih funkcij, mora služiti predvsem za prehranjevanje prebivalstva, zato je zelo pomemben sektor za gospodarski in socialni razvoj. Če si še naprej izmišljamo različna pravila za kmetijstvo, potem veliko krat pozabimo na to, da majhni kmetovalci po svetu niso sposobni izvajati in izdelati in upoštevati vseh teh zelo kompliciranih načinov obračunavanja. To bo lahko negativno vplivalo na kmetijstvo in tekma za vse kmetijske vire bo še naprej eh, bolj vroča. Mislim, da si tega nihče ne želi. Sonik. Hvala lepa, kolega Sonik, za eno minuto. Nevadljivje ujednolicene sistemo. Hvala lepa. Poenoten sistem poročanja in obračuna emisij bo zagotovo koristna stvar. Je pa res, da bi moral ta pravni okvir biti uravnotežen. Kadarkoli se odločamo o to vrstnem pravnem urejanju vprašanj, moramo upoštevati tudi razlike med državami članicami. Spoštovati je treba seveda tudi mednarodne obveznosti posameznih držav članic. Predvsem je treba upoštevati obveznosti v okviru UNFCCC-ja. Izogniti se je treba dvojnemu podnoročanju, izogniti se je treba dodatnim upravnim stroškom podvajanju, razmišljati moramo o sorazmernosti, o doslednosti, o pogojih in prednostnih nalogah držav članic, spoštovati je treba tudi mednarodno zakonodajo tako da podpiram predloge sprememb k poročilu, še posebej tiste, v katerih najdemo posamezne opredelitve, predvsem naprimer opredelitev gozdov. Hvala. Ja, catch the eye. Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye. Gospa Jordan je prva bo mehanizem za spremljanje uresničevanja uh, uh, globalnih in evropskih zavez uh, poenoten bo to pomenilo manjše administrativno breme za gospodarstvo kar je dobro. paziti pa moramo da bomo zmanjšali upravna bremena tudi nacionalnim javnim organom kajti države članice zelo varčujejo pri izdatkih za administracijo cilj podnebnih mehanizmov je zmanjšanje globalnega segrevanja ne pa zbiranje denarja v shirane državne proračune zato sem vesela da je v uredbi napisano da se morajo sredstva porabiti namensko nikakor pa ne morem biti zadovoljna s kompromisom da se mora namensko porabiti najmanj petdeset sredstev to je premalo na ta način namreč dopuščamo da se za masko okoljskih oziroma podnebnih dajatev skrivajo raznorazni drugi proračunski porabniki s tem pa lahko odločitve držav članic po višini teh dajatev vodi povsem drug interes kot je zmanjšanje globalnega segrevanja. Hvala lepa, gospod Mikolašik. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegy. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, sam pozdravljam ta mehanizem poročanja in nadzora nad emisijami toplogrednih plinov. Če bomo imeli na voljo zgodne in pravilne podatke, bomo tudi lažje spremljali emisije toplogrednih plinov. S tem pa bomo tudi izpolnili pogoje iz Kjotskega protokola, in pa cilje, ki smo si jih zadali kot Evropska unija. Mi si želimo seveda prispevati tudi svoj delež k varovanju okolja. Še posebej pozdravljam predlog, da bi začeli spremljati tudi pomorski promet, ko gre za naprimer emisije toplogrednih plinov. To je področje, kjer bo treba storiti več v prihodnosti. Zagotoviti je treba pregledno spremljanje in nadzor kajti pomembno je, da smo zmožni primerjati podatke iz posameznih držav članic. Takšen nadzor pa nam bo tudi omogočil, da sprememo bolj konkretne ukrepe za zmanjševanje emisij. Hvala. Hvala lepa, gospod Grobalčik. Hvala lepa, predsedujoči. Podnebna politika postaja ključni element tudi za razvoj gospodarstva v Evropski uniji. Priča smo izkrivljanju konkurenčnosti, zlasti, ko gre za daljni vzhod. Vidimo, kakšne dampinške politike vodijo v teh državah, v teh državah ne nudijo dovolj socialne zaščite. Te države so seveda uspele zmanjšati stroške proizvodnje, vendar na način, ki je popolnoma nesorazmeren v primerjavi z Evropsko unijo. Evropska unija ni več konkurenčna. Mislim, da bi morali več storiti prav na področju konkurenčnosti. In konkurenčnost je seveda povezana s stroški energije. V ZDA so zahvaljujoč plinu iz krilavca postali veliko bolj konkurenčni v odnosu do držav z vzhoda. Mislim, da ne bi smeli nalagati državam članicam nerazumnih zahtev. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferreira. Dobrigav, predsednik. Hvala lepa, predsedujoči. Ne strinjamo se s pristopom, ki temeli na trgu. To je pristop, ki ga uporablja Evropska unija, kadarkoli gre za toplogredne pline. Tu seveda obstajajo določene omejitve in tudi protislovja. Vidimo, kako deluje trg z oglikom. Zato se mi zdi, da bi poročanje o porabi oglika pravzaprav še dodatno izkrivilo trenutno stanje, ne pa popravilo stanje na trgu. Zato je treba spremeniti pristop. Izboljšati je treba tudi svoje poznavanje prsti, kajti prst je največji vir organskih snovi na svetu. Storiti je treba več za to, da zagotovimo ustrezen nadzor. Pomembno je tudi, da se oglik ohrani v prsti zaradi tega potrebujemo mednarodne raziskovalne programe na tem področju. Kajti s tem bi znatno prispevali tudi k temu, da se odpravijo pomankljivosti, ki vladajo na tem področju. Elena Basesko. Hvala lepa, gospod Basesko. Vam mulțumesc, domnule președinte, reducerea emisij. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov je seveda eden od temeljnih elementov v Evropski uniji. S tem mehanizmom, ki ga ima Evropska unija na voljo, leta redno spremlja emisije toplogrednih plinov. Sama pozdravljam predlog komisije, kako izboljšati standarde unije in kako izboljšati sam mehanizem. Mislim, da bi morali nadalje razvijati tudi instrumente za boj proti podnebnim spremembam. Schema trgovanja z emisijami ETS je eden od takšnih instrumentov, ki jih imamo na voljo šest let ga že imamo na voljo in ta sistem pokriva pravzaprav skoraj da 12 tisoč obratov, pri katerih prihaja do emisij toplogrednih plinov in CO2. -ja. Mislim, da bi morali zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 odstotkov do leta 2020. Hvala. Τελευταία ομιλητή στη διαδικασία Catch the Eye είναι ο συνάδελφο κύριο. Χαλαλέπα. Gospod Banki je zadnji v okviru postopka Kečdijami. Az üvegház hatású gázok kibocsátás csökken. Hvala lepa. Ko gre za zmanjševanje emisij, smo sprejeli določene zaveze, vendar cele te ne nanašajo na rabo zemlišča ali spremembo rabe zemlišč, niti na ostale pogoje iz LULUCF. Mislim, da bi morali storiti več tudi na področju nacionalne zakonodaje, kajti nacionalne zakonodaje se med seboj preveč razlikujejo. Vesel sem, da v tej uredbi najdemo različne zahteve, različne določbe tudi glede obračuna emisij, glede samih opredelitev. Vseeno pa vas moram spomniti na to, da pogozdovanje in ponovno pogozdovanje, obračun emisij in odzemov predstavljajo pravzaprav oviro pri nekaterih državah, tudi na Mačarskem. Zato bo treba najti alternativne ali pa prehodne rešitve. Hvala lepa. V imenu komisije besedo predajam komisarki Hedegard. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratka bom, kaj ti. Zelo lepo je bilo slišati, da odločno podpiramo podpirate oba predloga. Slišali smo sicer pripombo o tem, da je treba izboljšati poznavanje vseh teh vprašanj. S tem se stotstotno strinjam. Zato je še toliko bolj smiselno, da začnemo delati več na področju LULUCF-a. Če bomo stvari ustrezno obračunali, jih poznavali, bomo kasneje tudi znali zmanjšati emisije. Mislim, da je prav zaradi tega razloga to prvi zelo pomemben korak. Naslednji korak, ki nas čaka, pa je, da se bodo ljudje začeli bolj zanimati za to vprašanje. Mislim, da sta obe stvari tesno povezani in zato je dobro, da obravnavamo obe poročili skupaj. Na koncu naj povem še to, da včasih, ko govorimo, ko sedimo na teh mednarodnih konferencah in se potem sprašujemo, kaj bo iz vsega skupaj nastalo, lahko prav s tem primerom ponudimo nekaj otipljivega, nekaj konkretnega. Pred 15 meseci smo sedeli v Durbanu. O tem smo se pogovarjali, vse to, kar smo omenjali, se je prelilo v mednarodni sporazum v Evropski uniji pa smo pripravljeni vse to sedaj spremeniti v evropsko zakonodajo. In sedaj bomo lahko dejansko začeli vnašati konkretne spremembe tudi v realnem življenju. Glede na to, da smo dosegli mednarodni sporazum, bodo tudi drugi dolžni izvajati enake določbe. Tako da je to samo en konkreten primer, ki kaže na to, da tudi izjemno počasna pogajanja včasih privedejo do konkretnega rezultata ki potem dejansko naredi kakšno razliko tudi v vsakodnevnem življenju. Zato bi morali podarjati primer LUCF-a. Najlepša hvala vsem, ki ste delali na tem. Seveda si želim, da bo Evropski parlament jutri tako glasen, kot je bil danes. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi gospod Arsenis za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi, upam, da veste, o čem natanko bomo jutri glasovali. Dejavnosti LULUCF privrčujejo denar evropskim državam članicam. Če se bomo premaknili k drugemu koraku in v okviru LULUCF-a storili nekaj tudi v zvezi z emisijami, bomo s tem finančno pozitivno vplivali na stanje v državah članicah. Tako da je dejansko v našem interesu da vsi obračunavamo stvari na enak način in ta zakonodaja nam bo to tudi omogočila. Kmetje ne bodo dodatno obremenjeni, to je zelo jasno zapisano tudi v poročilu, kajte gre za makrogospodarsko vajo. Kot je rekla že komisija, po letu 2020 bomo uvedli obvezen obračun, ko gre za kmetijska zemlišča. Kaj se bo zgodilo med letom 2013 in letom 2020? V tem obdobju se bomo seveda pripravljali na obvezno obračunavanje. Vsako leto od letos do leta 2020 bodo države članice morale prijaviti neko približno oceno emisij na področju kmetijstva. Ob koncu tega obdobja pa bodo države članice morale podati še končno oceno za celotno obdobje od leta 2013 do leta 2020. Ob koncu leta 2020 bomo tudi vedeli, kolikšen je celotni obračun za obdobje 2013-2020. To je resen in pomemben korak, ki nas čaka. O vsem tem smo se dogovorili vsi skupaj v Durbanu, zato se mi zdi, da bi morali biti izjemno ponosni. Z obema poročiloma je Evropska unija namreč pokazala celotnemu svetu, da je zavezana k temu, da nekaj stori za okolje. Hvala. Hvala lepa, gospod Arsenis, sedaj pa gospod Eichhot. Najlepša hvala. Sam bom danes zaključil razpravo. Moram reči, da je to majhen korak naprej, kot je rekla komisija. To je res majhen korak naprej na poti k uveljavljanju mehanizma za spremljanje, spremembe rabe zemljišča in tako naprej. Res gre za majhne korake, ampak vseeno naj povem, da smo v tej dvorani še enkrat slišali, da je treba iti počasi, korak za korakom. To slišimo vedno, kadarkoli se pogovarjamo o podnebnih spremembah. In sam sem kar nekoliko presenečen nad tem, kako se ljudje bojijo te podnebne politike v Evropskem parlamentu. Evropska unija je vodilna na svetu pri majhnem številu vprašanj in pri tem vprašanju smo vodilni. Zato moramo storiti vse, da se to stanje ne spremeni. Veliko energije mi uvažamo, odvisni smo od tega. Naši stroški dela so vedno visoki. To so pač dejstva in to je tudi morda razlaga, zakaj imamo takšno stanje, kakršno je. Uh, Nekateri pravijo, da moramo iti zelo počasi, da se moramo bati preostalega sveta, kajti sami sebi pravzaprav škodimo. Ko konkurenčnost lahko zagotovimo samo na podlagi inovativnosti. Inovacije na področju čiste energije pa so tiste, ki nam bodo pomagale doseči napredek. Če se bomo lotili podnebnih sprememb sedaj, če bomo uspeli do leta 2020 in kasneje zmanjšati emisije, bomo zagotovili 6 milijonov dodatnih delovnih mest. To je naloga, ki jo moramo opraviti v Evropski uniji. Izboljšati je treba gospodarstvo preko inovativnosti. To je prednost Evropske unije, ne pa, da se pravzaprav preklanjamo vsemu in vsakemu, ki od nas to zahteva in si celo lomimo hrbet, da mu godimo. Ozreti se treba v prihodnost brez strahu. Eh, Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob pol enajstih. Na dnevnem redu pa imamo